imam za vas poročilo v zvezi z popravki, ki so bili sprejeti v zvezi z včerajšnjim plenarnim zasedanjem eh, v skladu z eh, členom 231, četrtim odstavkom. Eh, noben ugovor ni bil predložen,